za leto 2008. Samo dva govornika imamo, in sicer gospod Inetfeld in potem komisarja Barnjeja v okviru te točke. Upam, da v okviru Catch the Eye postopka ne bo se javilo 30 poslanc in poslank. Gospa Inetfeld, gospod komisar, kolegice in kolegi, tudi tisti, ki odhajate. To poročilo smo v odboru za eh, industrijo oziroma za gospodarstvo eh, sprejeli za veliko večino glasov. Zahvaljujem se poročevalcema v senci, ki sta še prisotna za odlično sodelovanje. Odbor za gospodarske zadeve in monetarne zadeve pozdravlja podarek na potrošnikih. Eh, prejšnja komisarka gospa Kröz je poudarila, da v okviru politike eh, konkurence potrošniki igrajo veliko vlogo. No, takoj se lotimo kartelov. Pogovarjali smo se o najbolj učinkovitih eh, sankcijah, o poštenosti visokih denarnih kazni in o poštenosti pri kazenskem pregonu. Naj vas spomnim, da je najboljše jamstvo za evropska podjetja, da se lahko izogne sankcijam to, da se ne povežuje, povezuje v kartele oziroma monopole. Kajti na ta način morajo podjetja vedeti, eh, škodujejo potrošnikom. Zaradi tega pozdravljamo odločno držo komisije, kar zadeva boj proti izkrivljanju konkurence. To je seveda slabo ravnanje, zlasti pri tistim, ki vedno znova kršijo eh, pravila. Sankcije morajo biti učinkovite. Visoke denarne kazni so učinkovite, vendar, če poznamo samo ta inštrument, eh, počasi tak inštrument otopi. Komisija mora zato pripraviti bolj razdelane Eh, oblike kazni. V poročilu smo se vprašali, kaj pa odgovornost posameznikov, transparentnost in odgovornost podjetij, mm, ustrezna uporaba sodnih postopkov in evropski standardi na eh, različnih področjih. Drugo vprašanje so državne pomoči. V gospodarski krizi so države zagotavljala ogromne pomoči. Vemo, da izjemni ne okoliščine zahteva izjemne ukrepe. Vendar državna pomoč ima svojo ceno, izkrivlja konkurenco in eh, povzroča ogromne ravni javne zadolženosti in proračunske eh, primankljaje, za kar bodo plačevale prihodnje generacije. Zato je naša dožnost, da opravim, opravičimo vsak evro in vsak cent, ki smo ga v obliki državne pomoči porabili. Komisija komisijo pozivamo, da natančno eh, razdela o analizo teh državnih pomoči, zlasti, ko gre za tako mojeno zeleno okrevanje gospodarstva. Pred dvemi leti smo sprejeli cel svežen državnih pomoči in eh, svežen ukrepov za oživitev gospodarstva. Sedaj pa vas sprašujemo, ali so ta sredstva res premaknila stvari, komu so šla kdo so bili upravičenci in kdo je kaj naredil za zeleno okrevanje gospodarstva. Komisar, hočemo tudi vedeti, kako državne pomoči vplivajo na finančni sektor in ali morda izkrivljajo delovanje. In še nekaj besed o tako manjih vertikalnih omejitvah združevanja. Vemo, da maja letos bo komisija naredila ustrezni pregled, ki ga je obljubila komisija v prejšnjih letih eh, parlamentu. Vendar v zadnji, eh, zadnjo verzijo tega predloga sem prebrala v sredstvih javnega obveščanja, ne pa eh, v uradnem dokumentu Evropskega parlamenta. In to ni način komuniciranja. Komisija bi morala dokončati sistematično in namerno spuščanje podatkov v tisku. Ne, nikar nas ne žalite tako. V zvezi z vsebino predsedujoči samo še tole. Predlog komisije dovoljuje diskriminacijo vseh online prodajalcev na drobno, ki nimajo eh, sedeža v dveh državah članicah. Mislim, da to eh, samo eh, duši konkurenčnost teh online oziroma spletnih prodajalcev. Tukaj mora komisija nekaj spremeniti. Komisijo prosimo tudi, da se poveže z različnimi sektorji, zlasti z oglaševalci na spletu. Komisija nam je to večkrat obljubila, če pa noče to narediti, naj nam argumentira svojo zavrnitev. In končno. Rekli so mi, da imam šest minut, torej samo še tole. To je očitno nesporazum. Štiri minute ste imeli, pet minut, če govorite. Očitno niste stvari razumeli, ampak končajte sedaj, prosim. Finally, Na koncu, komisar, pozdravljamo obljubo komisarja Almunije, da bo vključil parlament v oblikovanje politike eh, konkurence. Gospodarska kriza zahteva večjo demokratično legitimnost te politike in v tem kontekstu verjetno tisti incident, ki sem ga prej omenila, je bil slučajen komisija, če hoče kaj liberalizirati, seveda naj to naredi, vendar jo uh, vabimo, da nas vključi v sooblikovanje politike konkurence, tako kot sem to v tem poročilu uh, omenila. Hvala, gospod predsedujoči, da ste mi dali besedo. Uh, Barnier, gospod Barnier za pet minut. Merci, le Je naturellement... Hvala lepa, predsedujoči. V imenu prijatelja in kolega Jakina Almunije bi se želela gospe Intfeld zahvaliti za njeno poročilo. Gre za poročilo o politike konkurence za leto 2008. Čestitam van. Tudi gospoda Gelerja, eh, tudi gospodu Gelerju bi želel čestitati, ki je bil poročevalec za odbor ITRE, pa tudi poročevalcu za odbora za notranji trg, ki sta prav tako prispevala k poročilu. Gospa Innenfeld. V resoluciji parlamenta so obravnavane številne teme, ki ste jih pravkar eh, ponovno našteli. Ne gre samo za poročilo politike konkurence, ampak gre tudi za delovanje uredbe in gre za uredbo o um, koncentraciji podjetij. V resoluciji govorite o dvojem. Najprej o tem, da bi bilo potrebno še poostriti letno poročilo eh, o politiki konkurence komisije. Ehm, hkrati pa je to podlaga za dialog med komisijo in ehm, parlamentom in eh, z veseljem bom vaše besede posredoval kolegu Almunijo, Almuniji. Pozvali ste ga, da naj vzpostavi razširjen dialog za parlamentom. Gre za veliko več kot za vprašanja konkurence. V povezavi z postopkom soodločanja ste povedali veliko. Seveda ne morete spremeniti določb v pogodbi, tukaj gre za pravno podlogo, ampak eh, pripravljeni smo prepričati, ali to velja tudi za nove pobude. Še zlasti smo naklonjeni predlogom, ki podpirajo konkurenčnost. Sami veste, kaj je povedal gospod Almunja letos januarja govoril je, da bomo podprli tudi vse pobude parlamenta na področju, o katerem sedaj govorimo. Vsi se strinjamo, da poteka gospodarska kriza, vendar to ne more biti izgovor za ukrepe, ki bi omejevali konkurenčnost in to velja tako za posebne oblike državne pomoči kot za druge državne ukrepe. To je prevladujoče načelo. Eh, ne bomo sprejemali nikakršnih ukrepov, ki izkrivljajo konkurenčnost in vendarle moramo sprejemati določene ukrepe, vendar mora biti postopek pri tem pregleden in jasen. Še zlasti, kadar gre za finančno dejavnost, finančne storitve, komisija je, kot veste, sprejela zelo ambiciozen program na tem področju, v kar so vključeni tudi deležniki iz vseh držav članic. Sami vemo, da se zadeve izoblikujejo sproti, vendar nam bo pomemben korak v tem tudi poročilo za leto 2009 in potem tudi poročilo, ki ga bomo eh, predstavili v drugem trimesečju Evropskemu parlamentu, šele potem bomo lahko začeli z obsežnejšo konstruktivno razpravo gospa Tveld je tudi veliko prispevala s eh, svojim delom na tem področju, s svojimi predlogi sprememb in eh, ti predlogi sprememb, gospa poročevalka, so po mnenju komisije, to vam lahko priznam, razumni, da gre dejansko tudi za konkretne predloge, ki bodo vplivali na eh, odnose med dobavitelji in naročniki in ki bodo pripomogli k temu, da bodo načini distribucije določenih proizvodov potekali bolj neposredno in jasneje in da bomo lahko iz tega potegnili tudi nekaj konkretnih ukrepov na področju neposredne prodaje. Seveda pa vse skupaj izhaja iz splošne politike komisije, Gre tudi za prodajo preko interneta, seveda. Sedaj pa gremo na postopek CatchDI. Hvala lepa. Eh, slišali smo o kartelih, o tem je govorila tudi poročevalka. Res je, da karteli obstajajo in to je res tudi na Irskem. Lahko rečemo, da veliko krat poslušamo o tem, da so določena podjetja, določene tovarne ali pa živinorejci dosegli dogovore o različnih karteljih, kar v bistvu onemogoča delovanje prostega trga. To pomeni, da se cene počasi in hkrati zvišujejo, vendar se hitro in prav tako hkrati znižujejo. To je zelo vplivalo eh, na cene na Irskem, prav tako v Združenem kraljestvu in eh, Mislim, da bi moral gospod komisar prav tako preveriti, kaj konkretno se dogaja po posameznih sektorjih in tudi konkretno ukrepati. Gospod Švab, hvala lepa. Ne bom vas vprašal, koliko časa mi date za govor. Domnevam, da je na minuto, zato bom kratek. Najprej se zahvaljujem vam in gospodu komisarju za predstavitev. Uh, Najprej uh, naj povem, da je nadzor nad uh, pravili konkurence v interesu potrošnikov. Zato je razveseljujoče, da je komisija politiki konkurence in pa potrošnikom namenila celo poglavje. To je razve, razveseljujoče zlasti po ovirah, ki jih je v zadnjih petih letih doživljala politika konkurence težka faza uveljavljanja konkurenčne politike in pravil, eh, zlasti kar se tiče državne pomoči in pa, in pa pomoči za banke, eh, je jasno sporočilo to, da bo komisija pri nadzoru jasno eh, nadzorovala celoten postopek in preprečila, da bi tukaj trpeli potrošniki. In pa potem se zauzemamo tudi za to, da bi majhna in srednje velika podjetja posebej obravnavali, tudi ko gre za uh, e, kartele. In pa po glasovanju odbora Ekon smo ugotovili, da bi bila sedajšnja ocena um, preuranjena, zato bomo se držali poročila, kakor ga je sprejel odbor za notranji trg. Gospod uh, Sanchez politica della competenza in 2008 estrena un capitolo sobre Poročilo o politiki konkurence za leto 2008 vsebuje poglavje o združitvah in pa kartelih. Govori o ukrepih, kakor naprimer energetski svežen, bela knjiga za očkodninske tožbe in o številnih drugih temah. Govori tudi o državni pomoči, zlasti v času krize. S pomočjo pomoči eh, je bilo možno ublažiti posledice gospodarske krize in hkrati je to pomenilo enaka pravila igre za vse. Omenjen je primer avtomobilskega sektorja. Zahteva se, da bi naprimer eh, tudi za mlečne proizvode sprejeli določene ukrepe. Torej, nasplošno gledano lahko povem, da moramo okrepiti vlogo parlamenta, to podpiramo in tudi čestitamo poročevalki za poročilo. Gospod Baciti za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Kot predgovorniki bi rad čestitev kolegici Sofi Antveld za to zelo kakovostno poročilo. Vendar bi rad opozoril komisijo še na eno zadevo, namreč je za vprašanje državne pomoči. Države članice so v teh pogojih finančne krize dobile nekoliko bolj proste roke pri namenitvi določenih oblik državne pomoči. Seveda pod pogojem, da gre za legalno, zakonito pomoč in da so pogoji popolnoma jasni in pregledni. Seveda pa to spreminja pogoje na trgu in To ne zadeva samo Evropske unije, temveč velja za težavno situacijo na trgu po vsem svetu. Pri tem pa seveda trpi tudi konkurenčnost, še zlasti konkurenčnost na trgu energetike in zato bi prosil, da se na to vprašanje še posebej ozrete. Hvala. Hvala lepa. Prekinjamo zasedanje. Naslednje zasedanje se začne uh, v torek 9. marca od 9. do 1. od 3. do pol 8. Eh, in pa na to do polnoči. Razprava je za danes zaključena. Vsem skupaj želim lahko noč, kolegi in kolegice.